No, in več kolegov je pozvalo Evropski parlament naj bo bolj odločen po celotnem procesu. Ko sem se ogledal predloge sprememb, vidim, da je več sprememb, ki jih je. Ki so, ki so jih pripravili gospa Makovej, baronica Latford in gospod Krkop, želijo, da bi dodali dva nova kriterija za namene evalvacije. In sicer neodvisnost delovanja organov in boj proti korupciji in organiziranem kriminalu. To pa zato, da bi se izognili nesporazumom. Naj povem, da se strinjam z njihovimi skrbmi, vendar vprašanje je, ali bi to morali vključiti kot nove kriterije v šengenski sistem. Mislim, da tega ne moremo storiti. Zato bi morali najti nek drug način, da bi to vključili v sistem, da bi torej lahko razširili šengenske kriterije. Morda bi lahko te skrbi odprli pripravili tako, da bi jih vključili v obstoječe šengenske kriterije. No, kar pa zadeva samo ocenjevalni mehanizem, mislim, da to ni prava točka za spreminjanje šengenske zakonodaje. Zato predlagam kompromisno rešitev in sicer, da bi upoštevali skrbi teh treh kolegov, ki sem jih prej omenil, bi pa še vedno upoštevali pravni okvir, ki narekuje naše delo. pobudo, o kateri se bomo morda v prihodnosti pogovarjali in sicer, da se spremeni šengonska zakonodaja, je nekaj, kar bom lahko podporil skupaj s kolegi, ki se nam bodo morda pridružili. In sicer bomo dali predlog, da se šengenski kriteriji v zakonodaji razširijo. Monika Makovej ima še nekatere druge uh, amandmaje glede vloge Europola. Zdi se mi, Zdaj, ko gre za analizo tvegan, upam, da bom vaš amandma lahko sprejel. Tu gre za amandma za formulacijo. In sicer tako, da bomo skladni z obstoječim šengenskim kriterijem, torej boj proti trgovini z ljudmi, pardon, z drogami, z orožjem. poleg tega bi gospe Latford oziroma gospe Weber sporočil, da sem v enem od svojih amandmajev že uh, predstavil oziroma predstavil mnenje Erske in Združenega kraljestva, tako da imata možnost sodelovati v Schengnu na neki delni osnovi. To je, mislim, nekakšna kompromisna rešitev brez težav lahko sprejmem eh, amadmaje kolege Gonca, nekaj treh drugih kolegov. Prav tako pa bi se rad sestal z določenimi kolegi, da bi bolj razumel, kakšen je bil namen njihovih predlogov sprememb in potem bom videl, kaj lahko sprememem. Imam odločne dvome glede predloga gospoda Lambrinidisa. Gospoda predsednika Lopeza Gilarja bi prosil, da parlamentovi pravni službi pošlje dopis, v katerem naj jih prosi naj predstavijo svoje mnenje glede izbere pravne podlage Sedaj prihaja do razhaja med pravno službo komisije in drugimi. Saj komisija meni, da eh, je pravna podlaga neka druga kot ta, za katero mi menimo, da je primerna. Na prejšnji sestanki sem že dejal, da več držav članic menijo drugače in se strinjajo s tem, kar pravi pravna služba sveta, ki zagovarja drugo pravno podlago kot pravna služba komisije. Tako da je sedaj primerno, da bi izvedeli, kaj meni pravna služba parlamenta. S tem bi lahko ugotovili, če je pravna podlaga, ki jo predlaga komisija, primerna, oziroma ali je morda bolje upoštevati na svet pravne službe sveta. Torej, to so moje predlogi. Hvala. Hvala, Carlos. Vedno več stvari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 Remélem, hogy a probléma elhárult. Köszönöm szépen. El... Dobro. Upam, da ste rešili tehnične težave. Hvala, gospa predsedujoča. V imenu sveta bi parlament rada obvestila, kakšno je stanje glede tega zelo pomembnega dosjeja in sicer ocenovalni mehanizem za šengensko zakonodajo s katero se želi povečati učinkovitost tega režima. Mačarsko predsedstvo je to obravnavalo kot prioritetno nalogo in strinjamo se z gospodom Koeljom, da je treba imeti učinkovitejše sankcije proti tistim, ki ne izvajajo primerno šengenskega pravnega reda. Komisija mora odigrati pomembnejšo vlogo, tega nišče ne zanika na svetu. In želimo si boljši postopek, s katerim bi odpravili pomankljivosti. Želimo si bolj ravnotežno delo med, med državami, članicami in komisijo. poslancem bi zagotovila, da ne glede na to, da bo seveda izbira pravne podlage vplivala na postopek, za katerega se bomo odločili, vendar svet bo v vsakem primeru vključil parlament v ta postopek, ne glede na pravno podlago. Znotraj sveta večina držav članic in tudi pravna služba sveta menijo, da ocenjevalni mehanizem za šengensko zakonodajo ne, torej, da je, da je treba upraviti drugo pravno podlago kot tisto, ki jo predlaga komisija. In mađarsko predsedstvo se s tem pravnim mnenjem sveta strinja predsedstvo meni, da ni treba nadaljevati razprave o tem predlogu podrobno, saj je končni izid v veliki meri odvisen od politične razprave znotraj sveta, torej glede prihodnosti šengenskega režima. In Šele potem bomo lahko šli naprej, torej, ko bo zaključena politična razprava. Res je, da ocenevalni mehanizem je treba okrepiti in delo, ki je pred nami, je odvisno od strateških odločitev, ki jih bomo sprejeli. Uh, Hvala, gospa Husa, sedaj pa predstavnica komisije Monika Moshamar. Izvolite. Hvala. Veliko zanimivih idej je v predlogu sprememb in rada bi se nasplošno odzvala na različne amandmaje. Ločene stvari so sicer očitne glede komitologije, recimo vendar določeni amandmaji želijo imeti učinkovitejše ekipe in, in gredo tudi v smer tega, da se države članice bolj vključijo v delo. No, kar pa zadeva vključevanje drugih organov EU, eh, recimo Europol, tu seveda obstaja možnost vključevanja. Eh, in ta predlog je tudi v, v, v samem osnutku, vendar moramo uh, videti, kakšen je mandat teh organov tako, da dejansko se držimo mandata Europola recimo in uh, eh, NVP in tako naprej. Torej moramo vedeti, v kje eh, lahko računamo na podporo različnih agencij skupnosti. Več predlogov sprememb govori o tem, da bi bolj vključili Evropski parlament in seveda si mi želimo biti transparentni do parlamenta. Nekateri amadmaji pa mislim, da gredo eh, zelo daleč, ko gre za vsakodnevno delo pri evalvaciji Schengena. Ne vem, če si vsi želite dobiti vse odgovore na vse vprašalnike, recimo, morda bi to bilo malce preveč. Vi niste toliko vključeni v vsakodnevno delo na tem področju, ne vem, če si to res želite. Potem pa so tu še odprta vprašanja, ki so odvisna od političnih smernic, ki jih moramo še dobiti. Potem vprašanje kazni. Tu bi se uh, navezala na sporočilo komisije 4. maja, ko smo rekli, da imamo lahko ukrepljen nadzor na mejah v izjemnih eh, razmerah, no to bo tudi predmet razprave na Evropskem svetu in bomo videli, kakšne smernice bomo dobili uh, Glede prvega in drugega dela mandata, Carlos Coelho omenja, da ne smemo imeti dvojnih standardov. V predlogu je predvidevamo možnost, da upravimo uredbo za prvi del mandata, torej pred ukinitvijo menjega nadzora, vendar sklepni predlogi pa uh, so nekaj, kar treba še kasneje obravnavati, ko bomo obravnavali kasneje še uh, priključitve. Kar zadeva rešitev področja uporabe, bi se pridružila temu, kar je povedal gospod Koeljo. Moramo biti previdni glede tega, kaj je osnova, eh, ki jo bomo pregledovali. Ali gre za izvajanje šengenske zakonodaje. Lahko gremo morda malce dlje, vendar, ko se pogovarjamo o kriterijih, moramo biti zelo previdni. Zato mislim, da bomo tu imeli še nadaljno razpravo, torej glede samega področja uporabe. In ena zadnje vprašanje eh, Združenja kljestva in Erske, torej da bi se delno pridružile. Že na prejšnjih sestankih sem dejala, da ne vključitev Združenja kljestva in Erske temelji na osnovi uh, pravne podlage vendar, če sem prav razumela, eh, tudi ESK in zunanjih listov ne boste ušli evalvacijam. Torej, tudi to vprašanje bomo podrobneje preučili, torej, ko bomo razmišljali o podrobnostih ocenjevalnega mehanizma. Debate. Hvala. Sedaj začenjam razpravo. Na svojem seznamu imam pet kolegov, ki želijo besedo. Gospod Ensju, gospa Nedelčeva, gospa Jaroka, gospa Makovej.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 Eh, pri svojem delu, pri svoji analizi, pri poročilu, ki ga je pripravil. Mislim, da večina amadmajev, ki smo jih vložili, pravzaprav pozitivno izboljšujejo ocenjevalni mehanizem. Ja, Izpostavljam določene vedike, ki se mi zdijo pomembni. Prvič, transparentnost. Če upoštevamo negativne izkušnje iz preteklosti, potem lahko rečemo, da je transparentnost zelo pomembna in pomembno je sodelovanje uh, parlamenta v vseh etapah ocenjevanja. To je dejansko izboljšanje. Ravno s pomočjo amandmajev mislim, da bomo dosegli napredek na tem področju. Sveda pa bomo videli, če se svet strinja s to transparentnostjo do Evropskega parlamenta. Kar zadeva vključevanje Evropskih eh, agencij in parlamenta na organiziranih obiskih, mislim, da moramo ta pristop podpreti sodelovanje Europola, Frontexa in drugih agencij je potrebno. Upoštevaje izkušnje, ki sva jih s kolegom Karlosom eh, dobila, ko sva sodelovala na obiskih v Bolgariji in Romuniji, mislim, da je bilo dobro vključiti poslance Evropskega parlamenta na to vrstnih obiskih kar zadeva analizo tvegan. Amandmaji, ki so bili vloženi glede tega, mislim, da izboljšajo besedilo. Mislim, da je najboljša analiza tveganja tista, ki jo pravi Frontex, vendar pa treba tudi upoštevati priporočila drugih agencij, recimo agencije za temeljne pravice in tako naprej. To, da bi imeli več različnih analiz tvega, se mi ne zdi najboljša in mislim, da bi lahko prišlo samo do zmede. Potem je tu še ena težava, ki jo želim izpostaviti in sicer imamo neke nove koncep koncepte, novi kriteriji za ocenjevanje. Vsi se strinjamo, da je medsebojno zaupanje osnovno načelo v EU, zlasti znotraj šengenskega območja. Mislim, da bi lahko prišlo do zmede, če bi unesli nove ukrepe, nove kriterije za ocenjevanje. Zakaj? Danes že obstajajo konkretni, konkretni predpisi glede ocenjevanja kriterijev in mislim, da bi morali o tem še razmisliti. Lahko bi vključili dodatne kriterije že, vendar mislim, da način, kot se tu predlaga, ni najboljši. Ti ukrepi, če jih bomo dejansko na koncu vključili, bi jih morali bolje definirati. Potrebujemo jasne in transparentne kriterije, ki so tudi objektivni. En predlog spremembe je, ki jo je vložil Carlos. V njej se govori zelo jasno o Romuniji in Bolgariji. To eh, znova spostavlja dvojne standarde, tako da bi prosil komprom za kompromisno rešitev in sicer, da se črta sklisna te dve države. To se mi zdi nenavadno, bi to imeli v besedilu. Kar zadeva sankcije. Vsi se strinjamo, da je glavna prioriteta to, da imamo podporne ukrepe za države članice, ki imajo težave, ki se soočajo s pomankljivostmi. Če pa takšna situacija torej se ne razreši hitro, potem bi morda lahko imeli nek progresiven sistem sankcij. In na zadnje bi to lahko pripeljalo do uh, novečnega nadzora na mejah. Tako kot je to tudi dejal poročevalec, moramo biti zelo pozorni glede tega, kdaj se odločimo za maksimalno sankcijo, ko pride do neke res izjemne situacije to moramo bolj uh, uh, definirati. Kakšne so te izjemne situacije? Saj moramo vedno razmišljati o varstvu šengenskega prostora. Hvala, gospa Danoka, izvolite. Uh, Hvala. Hvala gospodu Koelju ne le za to poročilo, temveč tudi za eh, njegovo stališče, ko se pogaja s svetom in zastopa pravice parlamenta, torej da smo popolnoma vključeni v zakonodajni postopek. Kaj zadeva to poročilo? Mi podpiramo dve ideje poročovalca, ki se nam zdi ključni. Mi se strinjamo, da morajo imeti enak sistem evalvacije tako pred in po pristopu v šengenski prostor. Poleg tega moramo imeti močnejši podarek na varstvo podatkov. Tudi podpiramo tehnične amadmaje, eh, ki jih je predstavil poročevalec. Kaj zadeva druge amadmaje? Lahko podpremo večino amadmaje, vendar odločne stvari moramo razjasniti. Prvič. Prvo vprašanje, ki ga imamo. Kdo naj sodeluje? na, v nenapovedanih misijah na terenu, kjer se torej preverjajo pregledi. Ali bodo to predstavniki komisije ali tudi strokovnjaki napoteni iz držav članic. Sveda moramo vključiti države članice, saj šengenski prostor temeli na medsebojnem zaupanju, vendar kako bomo potem lahko dejansko jamčili zaupnost takšnih nenapovedanih obiskov, da bodo res učinkoviti? Drugo vprašanje. Kriteriji, ki niso povsem povezani s šengenskim akijem, recimo stopne organizirane kriminala, korupcija in tako naprej, ali bi te kriterije morali tudi vključiti v evalvacijo? po izkušnjah z Romunijo in Bolgarijo sedaj vemo, da je več držav članic zahtevalo uporabo teh, te, uporabo teh kriterijev tudi brez pravne podlage. Mi razumemo legitimne skrbi teh držav članic glede situacije na zunanjih mejah, vendar mi moramo imeti jasen mehanizem za uporabo novih kriterijev. Tretjič ali bi ponovna uvedba kontrola na notranjih mejah pomenila sankcijo za tiste, ki ne opustevajo šengenskega pravnega reda. Tu potrebujemo zelo transparenten in predvidljiv sistem. Kaj je lahko razlog za ponovno uvedbo nadzora na mejah? Kako dolgo bo trajala ta sankcija? kakšne postopke se bo uporabilo za takšne preglede in kako se bo potem izvedla uh, morebitna odprava ponovnih nadzorov na mejah. In še uh, zadnja stvar, ki želim omeniti v skupini zelenih, menimo, da so le prave grožnje lahko razlog za to, da ponovno vzpostavimo nadzor na mejah tam te grožnje morajo biti neposredne in ne zgolj hipotetične. Število migrantov ali prosilcev za zil ni grožnja. Tudi eh, korumpirani uradniki eh, niso. Še nekaj. Rada bi povedala, upam, da, da bomo v bližnji prihodnosti eh, lahko videli kompromisne predloge našega poročevalca, ki bodo torej upoštevali naše dvome in naše želje po eh, nadaljnih eh, razjasnitvah. Veselimo se nadaljnega sodelovanja, tako da boste res imeli močen mandat za prihodne pogajanje s svetom. Spa Weber, izvolite. Ja, Hvala, gospa predsedujoča. Predstavljam gospod gospo Latford, ki je morala oditi v London, nujno, zato da bom povedala nekaj besed v, njenih, v njenem imenu in tudi v svojem imenu. Sedaj smo v zelo zanimivem eh, obdobju. Kitajski eh, pregovor pravi, živite v zanimivih časih vendar sedaj so ti časi morda celo preveč zanimivi, ko gre za področje Schengna. Veseli nas, da je poročevali za ta doseg gospod Koelijo, saj mu zaupam. Zaupam njegovemu načinu dela, kako se pogaja in mislim, da smo z njim na pravi poti sedaj. Smo v trenutku, ko si želimo zagotoviti to, da bomo ohranili Schengen. To je res izjemen dosežek Evropske unije, to je izjemen dosežek za državljane in za podjetja v EU. In ne smemo Schengna zapletati zadevami, ki bi, ki bi razvodenele celotno moč, ki jo ima Schengen, ki jo je dosegel. S tem ocenjevalnim mehanizmom želimo doseči to, da bi napredovali in to na ta način, da bi tudi ohranili to, kar že imamo na področju Schengna. Ne potrebujemo nekih drugih mehanizmov in upam, da komisija ne bo predstavila še česa dodatnega. Tu v parlamentu obravnavamo ta ocenovalni mehanizem, poleg tega pa obravnavamo tudi. Uh, določene druge vidike povezane s Schengenom in mislim, da moramo pokriti točno to, kar je predvideno. Kar zadeva predloge sprememb, ki so jih vložili številni kolegi. Osebno, torej ne v imenu gospe Latford, saj je ona predstavila nekaj amadmajev, temveč osebno bi rada povedala, da morda lahko tekom pogajanj kaj spremenimo, vendar pa mislim, da ne bi smeli omenjati v amadmaju dveh specifičnih držav. Lahko ohranimo formulacijo, ki govori o korupciji, o organiziranem kriminalu in tako naprej. To lahko omenimo, ne pa da omenimo konkretne države potem kako bomo ocenjevali Schengen? Številni amandmaji želijo vključiti še druge institucije, recimo Europol. No, kaj je težava? Kako jih bomo vključili? Po našem mnenju, izvirno besedilo komisije pravi, da komisija lahko povabi Europol, Eurojust in Frontex pa tudi druge agencije, da imenujejo predstavnike, ki bodo sodelovali na neki misiji. Ta formulacija se mi zdi dovolj. Mislim, da ne potrebujemo nekega dodatnega mehanizma. S tem bi zgolj zbirokratizirali celoten postopek ocenevalnega mehanizma. Kaj si mi želimo? Preprost in učinkovit mehanizem, ki ga lahko izvajamo in s tem dejansko naredimo to, kar moramo narediti, zato da je šengenski plan reč še bolj učinkovit, kot je bil doslej. Glede drugih amadmajev pa se bomo seveda še pogajali z našim poročevalcem. Hvala. Hvala, Renata. Vidiš, kar vsi se strinjamo z Renate, da si je opravil odlično delo na tem projektu Schengena. Gospa Nedelčeva. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Tudi jaz se zahvaljujem gospodu Koelju za njegovo zelo dobro argumentirano poročilo. Mislim, da se kar vsi strinjamo, da je šengenski aki in tudi razprava o tej problematiki zdaj prišla v pravem času, kajti mislim, da moramo ubraniti enega največjih uspehov Evropske unije, torej svobodo gibanja. Mislim, da v tem poročilu jasno kažemo, da želimo doseči ta cilj in da ne bomo popustili in naredili koraka nazaj. Želimo torej ohraniti svobodo gibanja v Evropi in zato pozivam k okrepljeni vlogi Evropskega parlamenta, ki naj bi bil garant večje preglednosti in tudi večje stopnje vključenosti državljanov. Pomoč državam članicam, ki se soočajo s težavami pri izvajanju šengenskega akija, mislim, da je zelo primerna. Na ta način bi državam, ki sodelujejo v šengenskem območju, da pravilno izpolnijo svoje obveznosti. Naj vas opozorim na tri ključne vidike in moram povedati, da me zelo veseli, da je to že izpostavljeno v poročilu gospoda Koelja. Naj omenim torej obiske in eh, predhodna preverjanja, nakladna preverjanja in preverjanja eh, tudi v času priprav vsako državo je treba obravnavati na enak način in vsaka država mora spoštovati enake standarde. Kar zadeva način izvaja preverjan na terenu, ta morajo biti nepristranska in enaka za vse in zato mora tudi ocena tvegan dejansko biti realna in ne smete mediti na nekih eh, hipotezah, na nekih predpostavkah, temveč na realnem stanju. To mislim, da je nek element, ki bi lahko še povečal legitimnost celotnega šengenskega mehanizma. No, tekom preverjanj, kot so kolegi že dejali, je potrebno zagotoviti sodelovanje pristojnih agencij in to je potrebno opredeliti natančno, torej Frontex, Europol, Eurojust, eh, torej tiste agencije, ki so pristojne za to področje, da te sodelujejo s svojimi strokovnimi ekipami in prav tako mora biti njihov mandat zelo jasno uh, opredeljen. Na ta način se bomo namreč izognili po eni strani podvajanju, po drugi strani pa bomo to na ta način tudi preprečili morebitne dodatne pogoje, ki bi jih naložili samo določenim državam. Po mojem mnenju so programi, ki naj bi države članice predložile po eh, preverjanju, programi, ki morajo biti usklajeni. Kajti lahko zadeva več kot eno državo članico, eh, ki imajo skupno mejo, kajti dejstvo je, da morajo biti načrti sosednjih držav članic usklajeni, kajti na ta način se bodo lahko tudi te države odzivali na bolj usklajen in učinkovit način. Kar pa zadeva amandma 87 poročevalca, gre za amandma v zvezi s sankcijami in v zvezi z možnostjo ponovne uvedbe Eh, delnega ali popolnega nadzora na notranjih mejah. Prosila bi, ali mi lahko poročevalec obrazloži, kaj naj bi bil delni nadzor na notranji meji. Kaj so te izredne razmere, ki bi sprožile uvedbo tovrstnega nadzora in kaj nam bo zagotovilo, da bo tudi najdaljše dovoljeno trajanje šestih mesecev takšnega nadzora ostalo pri teh šestih mesecih. Hvala lepa, gospa Makovej. Hvala lepa, predsedujoče, hvala Karlo za to poročilo. Bom skušala biti kar se da kratka. Podala sem nekaj amandmajev, vključno z amandmajem v zvezi z bojem proti korupciji in organiziranemu kriminalu, kot dopolnilnimi ukrepi za ocenjevalni mehanizem in eh, s tem v zvezi bi rada povedala nekaj besed. Vsi vemo, da je medsebojno zaupanje mm, v samem temelju Evropske unije in tudi v samem temelju šengenskega območja. Kot drugo, medsebojno zaupno, zaupanje, integriteta eh, in korupcija so stvari, ki so medsebojno povezane. Uradniku neke druge države bom zaupala, ko imam neko osnovo, na podlagi katere verjamem, da ta oseba ni eh, podkupljiva. Eh, in zato se mi zdi, da če pogledamo številke, vidimo, da imamo korupcijo v številnih državah članicah, ne govorimo zgolj o dveh, treh. Potem naj tudi povem, da močno verjamem, da je to razmišljanje ne le romunskih državljanov, to pravim, ker prihajam iz Romunije, ampak da je to tudi razmišljanje evropskih eh, državljanov v zvezi z bojem proti korupciji in eh, medsebojnim zaupanjem v šengenskem območju. Ne tudi spomnim, da je prejšnji teden komisija sprejela eh, sporočilo o boju proti korupciji in pa tudi odločbo, s katero prvič vzpostavlja protikorupcijsko politiko na ravni Unije in to pomeni, da s tem komisija ugotavlja, priznava, da korupcija je problem na ravni Unije kot take. Prav tako, če pogledamo to sporočilo komisije, vidimo, da je strošek korupcije v Evropski uniji na leto ocenjen na približno 120 milijard evrov na letni ravni. in štiri od petih državljanov menijo, da je korupcija problem v njihovi državi. No, člen 83 pogodbe, še zadnja stvar, ki bi rada omenila, da opredeljuje korupcijo kot resno kaznivo dejanje in zato bi Evropska unija s tem v zvezi lahko sprejela ustrezne zavezojoče ukrepe. Če se vrnem zdaj k amandmajem Najprej amandma k uvodni izjavi 1. Medsebojno zaupanje med državami članicami je v temelju šengenskega območja in tu so med drugimi kriteriji tudi eh, varstvo podatkov, policijsko sodelovanje, eh, pravosodno sodelovanje v kazenskih eh, zadevah in to zadeva pravosodno sodelovanje tudi na področju korupcije in organiziranega kriminala. In zopet, eh, Ponavljam, člen 83 pogodbe to definira kot resno čezmejno kaznivo dejanje. Hvala lepa, Monika. Gospod Ilčev. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Morda bom nekatere presenetil, ampak naj vas spomnim na primer Albanije tik pred sprostitvijo vizumskega režima spomnite se, da so se vsi bali, da se bodo vsi Albanci preselili v Evropo in eh, mislim, da zdaj vidimo, da temu ni bilo tako. Ja, v Albaniji so hudi notranje politični problemi, pa vendar ni prišlo do masovnih eh, migracij, vidite. Albanci niso hm, kar vsi preprosto prišli, prišli k nam v Evropo. Preprosto zato ker ima relativno stabilen gospodarski razvoj in vidite, da vsi ti strahovi, eh, vsi ti pomisleki, vse te skrbi, da bodo Evropo preplavili Albanci, vse to se je torej izkazalo za popolnoma neotemeljeno. In eh, če upoštevamo tudi nedavne dogodke na področju Schengna, vidimo, da so to vrstne panike dokaj pogoste. In Zdi se mi, da če tudi lahko čestitam gospodu Koelju, kar zadeva vsebino tega poročila, moram reči, da bi mu bilo potrebno tudi čestitati in dati celo nagrado za to, ker je ohranil razum in hladno kri. Kajti, mislim, da se ne smemo bati ne vem kakšne katastrofe potem, ko bosta Bolgarija in Romunija pristopili k šengenskemu območju. Še posebej zato, ker smo zdaj predvideli ukrepe, ki bodo brez dvoma zelo koristni in tudi zelo učinkoviti. Popolnoma se strinjam za mislijo, da bi eh, morali Evropski parlament obvestiti tako komisija kot eh, svet in tudi pristojne agencije kot Eurojust in Europol. In sicer, da se parlament obvešča celovito, da je parlament vse čas, 24 ur na dan, če hočete, obveščen o tem, kar se dogaja. Kajti na ta način se bomo izognili eh, špekulacijam. V zadnjem poročilu Europola smo bili priča dokaj bizarnim izjavam o, o Bolgariji in eh, Romuniji, ki ne temelijo na nekih resnih študijah, na nekih resnih eh, dokazih. E, morda takšne študije celo obstajajo, ampak ne vidimo jih v poročilih teh agencij neko veliko mesto na eh, Črnomorski obali so razglasili za novo vstopno točko za južnoameriški kokain v Evropo. Ne vem, kje in kdaj so to kar naenkrat ugotovili. Je to mesto eh, sestavni del nekega trikotnika eh, med Bolgarijo, Romunijo in Ukrajino? Kdo so protagonisti tega organiziranega kriminala? Torej, gre zgolj za neke izjave kar tako na pamet, ki samo eh, potem zbujajo strahove in razprave. Zato menim, da je treba Evropski parlament zelo podrobno obvestiti o vsem in prav tako mislim, da moramo biti zelo, zelo pozorni, zelo budni in eh, se pogovoriti o vsem, kar zadeva šengensko območje, kajti prepogosto poročila Europola Frontexa, Eurojusta pišejo v zelo, zelo tehnično strokovnem jeziku in eh, za tem eh, stilom eh, mislim, da lahko zaznamo neko korporativistično mm, ozračje in ljudje mislim, da na ta način želijo na nek način izraziti, izraziti svoje razočaranje. Kako sicer bi lahko razlagali, da ko predstavniki Frontexa Europola obiščejo Ehm, Bolgarijo se vedno vse skupaj konča z eh, zelo pozitivnimi skupnimi ocenami, izmenjamo si darila, potem na ministrskih srečanjih pa poslušamo samo hude kritike na račun obeh držav. Tako da, poleg tega, da želimo pač sodelovati v tem procesu, mislim, da moramo biti zelo, zelo pazljivi in mislim, da ne smemo tolerirati subjektivnosti, ker je lahko zelo, zelo nevarna. Hvala lepa, gospod Ilčev. Zadnji pa je gospod Parenesko, potem pa besedo vračam poročevalcu. Hvala lepa. Šengensko moč je v tem trenutku nima na voljo nujnega mehanizma, ki bi ga lahko uporabili, če ena izmed držav ne spoštuje svojih obveznosti do drugih držav članic. To povzroča veliko težav tudi zaradi verodostojnosti. Ponovna uvedba nadzora na mejah je odločitev, ki jo lahko sprejme država članica brez predhodnega posvetovanja na evropski ravni. Mi govorimo v tem primeru o mehanizmu, ki bi ga lahko Evropa uporabila v nujnih primerjih. Takšen mehanizem bi lahko bil v uporabi samo omejen čas. Gre naprimer za mehanizem, ki bi ga lahko uporabili tudi, kadar sodelujemo s Frontexom. Zlasti v primeru, če država članica ne zmore obravnavati vseh prošenj. tudi Evropska mejna policija je prosila, da se oblikuje to vrsten mehanizem. Takšen mehanizem se lahko sprejme samo s kvalificirano večino. Vendar je komisija tista, ki bi morala spremeniti šengenski zakonik v sodelovanju s strokovnjaki iz držav članic za področje Šengna. Potem pa je tu še vprašanje sistema nadomestil oziroma očkodnin za tiste države, ki jih je prizadela uvedba ponovnega nadzora na notranjih mejah. Podan je bil predlog, da se razširi tudi področje ocenjevanja znotraj Schengna, tako da mislim, da bi lahko to razširili, vendar bi morali razširiti tudi šengenski zakonik. Hvala. Hvala lepa, besedo vračam gospodu Kojilju, da pozame razpravo. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Mislim, da imamo kar enake pomisleke. Transparentnost, zaščite podatkov, večja vključenost Evropskega parlamenta, vse to mislim, da so vprašanja, kjer se strinjamo. Kot drugo, bistvo zadeve je, da smo bili vsi na istem izhodišču. Naše izhodišče je bilo, da se obstoječ sistem ocenevalnega mehanizma eh, za Schengen sistem, ki ne funkcionira dobro. Ne funkcionira dobro, zato ker je medsebojno preverjanje na koncu privedlo do procesa, ko je vsaka država članica na nek način opravičevala druge države članice in potem eh, želela iste ne najbolj težavne kriterije, ko je prišla sama na vrsto za oceno. Tako da, kar zadeva samo ocenjevalni eh, sistem, mislim, da ni eh, funkcioniral dobro na terenu za izjemo držav kandidatk. In zato se v odboru Libe vsi strinjamo, ko pravimo, da se ne strinjamo s takšnimi dvojnimi eh, merili, ko gre za ocenjevanje kandidatk in pa obstoječih članic šengenskega območja. Zato potrebujemo zelo evropsko zastavljen sistem. Sistem, ki bo ostal pod okriljem Evropske komisije. Ampak, nekateri kolegi so to že omenili, ker gre tukaj za medsebojno zaupanje, je pomembno, da v te ekipe vključimo tudi strokovnjake držav članic. In dobro pri takšnem sistemu je, da imamo evropski pristop z vključevanjem držav članic. Če nam bo uspelo sistem oblikovati na takšen način, potem bomo tudi uspešni pri vzpostavitvi uspešnega kakovostnega ocenjevalnega mehanizma. Nekateri kolegi so govorili o novih kriterijih. O tem sem že govoril. Sam sem, moram reči, da zelo razumevajoč, ko gre za pomisleke v zvezi z korupcijo in organiziranim kriminalom. In mislim, da lahko oblikujemo nek kompromis, namreč da v ocenovalnih poročilih omenjamo tudi korupcijo in organiziran kriminal, ukolikor ti pojavi utegnejo spodkopati izvajanje obstoječega šengenskega akija. Ampak v tem pravnem besedilu, v tem pravnem aktu pa ne moremo iti dlje od tega, ker nimamo pravne podlage za to. Še ena zadeva. Treba je vedeti in se odločiti, ali v pravni podlagi šengenskega akija potrebujemo neko razširitev šengenskega akija. In z veseljem podprem kakršenkoli predlog kolegov, da razširimo nabor kriterijev, ampak tega v tem pravnem aktu ne moremo storiti, ker nimamo pravne podlage za to. Tu lahko omenjamo korupcijo in organiziran kriminal le, če gre za vidike, ki spodkopavajo izvajanje obstoječega akija. In iskreno povedano, v šengenskem akiju že imamo področja, ki so povezane neposredno z korupcijo in organiziranim kriminalom, namreč trgova, trgovina z drogami in orožjem. Tako da imamo že področja, m, mm, ki jih eh, lahko povežemo s temi pomisleki. Tako da na tem področju, tu imam predvsem v mislih amandmaja Monike Makovej, Sarah Latford in uh, eh, Timoteja Kirkhopa, mislim, da bi tu lahko našli kompromis vedoč, da nas čakata dva koraka. Prvič, korupcija in organiziran kriminal sodita v ta pravni akt na, na, v smislu, kolikor se to navezuje na obstoječ šengenski aki. V drugem pravnem aktu pa potem lahko poskušamo razširiti šengenski aki z uvedbo novih eh, kriterijev. Marija. ko omenjam delno uvedbo nadzora na mejah, imam v mislih tole. Ocenevalni mehanizem lahko ugotovi problem v neki državi, ne na vseh mejah, ampak samo na neki konkretni meji. In ko govorim o konkretni meji, govorim o nekem območju, pravi neko območje, neka, nek, neka dolžina neke meje, ali pa zgolj na neki vrsti meja. Morda ima neka država težave zgolj na pomorski meji, morda samo na uh, letaliških mejah. Vemo, da je pri eni od trenutnih držav članic se izkazalo, da ima dober nadzor na letališčih, dober nadzor na kopenskih mejah, slab nadzor na pomorskih mejah. Tako da morda bi se morali lotiti stvari na ta način, da rešujemo probleme tam, kjer problemi so. In na takšen način eh, in na tem področju potem lahko ponovno uvedemo delni nadzor, se pravi tam, kjer problemi so, ne kar povprek povsod. No in potem še zadnja zadeva. Uvedba ponovnega nadzora na mejah in trajanje tega. Naj jasno povem, to, kar skušamo tu postaviti, je kakovosten ocenjevalni mehanizem z evropskim pristopom, kjer bo Evropska komisija prevzela vodstvo, kjer bodo vključene države članice, kjer bo zagotovljena transparentnost z vključevanjem Evropskega parlamenta. Ampak kaj se potem zgodi, ko se ugotovi, da obstaja nek problem? Po mojem mnenju, in to je predlog mojega amandmaja, če se ugotovi, da nek problem je, je treba ta problem rešiti. In prva reakcija mora biti ta, da poskušamo države članici pomagati, da ta problem reši. S Frontexom, z evropskimi inštrumenti in z naborem orodij, ki ga eh, imamo, da pomagamo tej državi. Ampak kaj pa se zgodi, če ta problem še kar ostaja? Kaj, si bomo zatisnili oči in rekli, ja, prav, smo se potrudili, ampak ni šlo, smo uporabili orodja, ki jih imamo na voljo, ampak ni šlo. Ne, seveda ne. Če problem ustraja, eh, potem je to problem za celotno šengensko območje in zato mislim, da moramo predvideti to vrstne sankcije. Ne dramatizirajmo kajti v tem trenutku vsaka država članica sama lahko spreme odločitev o ponovni uvedbi nadzora na mejah. Vsaka država članica na katerikoli meji. To, kar mi pravimo, pa je, da je, bi, mora biti možna tudi kolektivna odločitev. Če ena država lahko sama ponovno uvede nadzor na mejah, zakaj potem vsi skupaj, EU kot celota, ne more sprejeti iste odločitve? Če vsi partnerji menijo, da je nek problem na neki meji in da problem ni bil rešen, da Frontex ni bil dovolj, da evropska orodja, ki jih imamo na voljo, niso bila dovolj za to, da bi rešili ta problem pri zadevni državi članici, potem verjetno potrebujemo drugačno odločitev in re, moramo reči, ja, ponovno bomo uvedli nadzor na mejah, zato ker vsi skupaj, vsi preostali, ne moremo zaupati nadzoru, ki ga izvajate vi na svoji zunanji meji. To je seveda res zadnji možen ukrep, ki se verjetno ne bo uporabil, ampak to je tista zadnja možnost, ki naj bi obstajala kot nek odvračilni ukrep, da do hudih problemov sploh ne bo prišlo. In to mora tudi biti proces ki bo zajemal tudi ustrezno stopnjo demokratičnega nadzora, torej sklep sveta s posvetovanjem s parlamentom, da bodo vsi torej vključeni, da bodo vse institucije vključene. Po mojem mnenju torej, če nam ne bo uspelo vzpostaviti takšnega ocenevalnega mehanizma, ki bo zagotavljal evropski pristop, vključitev držav članic in Evropskega parlamenta, in da če tudi ugotovimo, da neka ocena ni dobra, da morajo potem nastati določene posledice, če tu ne bomo uspeli, potem moram reči, da ne bomo našli dobre rešitve za naš mandat. Gospa predsedujoča, še minuto za zaključek. Najprej hvala komisiji za njihovo vsebinsko mnenje. Moram reči, da se strinjam z večino pripomp ki jih je podala predstavnica komisije. Vem, da nekateri amandmaji morda gredo predaleč, ampak mislim, da se o tem lahko pogovorimo in mislim, da lahko poiščemo kompromis med vsemi tremi institucijami. In zadnja beseda, to bi namenil svetu. Razumem, da nam more predsedstvo pač povedati, kako stvari stojijo v svetu. Moram reči, da sem kar začaran nad svetom, kajti če sem prav razumel, so se nehali ukvarjati s problemom pravne podlage in eh, v svetu ne bodo več razpravljali o ničemer, dokler se ne odločijo v zvezi s pravno podlago. In na tem mestu bi rad zelo lojalno svetu povedal, da če svet namerava spremeniti pravno podlago, potem menim, da delajo napako iz dveh razlogov. Najprej zato, ker kakršnokoli novo pravno besedilo v zvezi z ocenjevalnim mehanizmom, moramo sprejeti v soodločanju in eh, z drugo pravno podlago nikakor ne boste mogli odgovoriti na zahteve držav članic po novem sistemu vodenja šengenskega območja. Prav tako pa ne boste eh, ravno prispevali k dobremu vzdušju v parlamentu. Kot drugo, začeli smo že s postopkom soodločanja eh, in tudi komisija je podala svoj predlog. In mislim, da ne bi bilo ravno lojalno z vaše strani, da bi potem, ko smo že začeli z zakonodajnim postopkom, po postopku, ki ga predvideva pogodba, da potem spremenite pravno podlago in da na ta način parlament izločite iz postopka soodločanja. In zato opozarjam svet da niti na politični, niti na pravni ravni z vključevanjem Evropskega sodišča, mimo grede, ne bomo ostali nemi. Tako da, če svet želi iti po tej poti, se bomo na to tudi odzvali. To vam povem na zelo lojalen in na zelo uh, odkrit način, kar zadeva ta, moram reči, da napačen korak sveta. Hvala. Hvala, Carlos. Zelo jasno. Tako. Pravna služba bo na naslednjem zasedanju odbora Libe podala predstavitev svojega pravnega mnenja o pravni podlagi in takrat bomo govorili eh, več o tem. Tako, hvala lepa kolegi za vaš prispevek. Zdaj pa gremo na zadnjo točko na dnevnem redu in sicer razprava o CEPOLO, Evropski policijski akademiji. Gre za razpravo, ki sledi zavrnitvi razrešnice CEPOLO za proračun za leto 2008. Odbor za proračunski nadzor nas je zato prosil, da začnemo razpravo o prihodnosti te agencije, saj leta tudi sodi v naš nabor pristojnosti. K nam smo torej povabili gospoda Banfija, direktorja CEPOLA na današnjo popodansko razpravo. Preden mu dam pa besedo, pa morate veriti, da je gospod Banfi nov direktor te ustanove in eh, bojda je prišlo do velikih sprememb v vodstvu in upravi. Preden mu dam besedo, pa sprašujem kolega, ali imajo morda kakšna konkretna vprašanja, da bo lahko gospod Banfi na nje tudi odgovoril in da nas tudi obvesti o najnovejših aktivnostih te agencije. Ja, gospa Matijo, izvolite. Še kdo? Ne, gospa Matijo. Merci, madame la présidente. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Današnjo razpravo smo organizirali zato, ker kot parlament želimo nadaljevati s svojim delom na področju nadzora proračuna. Naj vas spomnim, zakaj gre. Parlament je zavrnil sprejetje razrešnice za CEPOL za leto 2008, zato smo tudi prosili za današnjo razpravo. Pogovorili se bomo tudi o prihodnosti CEPOL-a, odbor Libe je pristojen za to agencijo. Vseeno pa bi vas rada spomnila na to, da je bil imenovan nov direktor in gospod Banfi ni tisti, ki je odgovoren za to, da je prišlo do zavrnitve razrešnice. Mislim, da bi morali to danes vsem jasno in glasno povedati. V štokolanskem programu piše, da je CEPOL odgovoren za usposabljanje policistov v državah članicah in da ima tudi svojo vlogo med ostalimi agencijami na področju svobode, varnosti in pravice. Krepitev šengenskega sistema od nas tudi zahteva, da policiste redno usposabljamo za boj proti kriminalu. Glede na to, kakšno je trenutno stanje, agencija ne more učinkovito delovati in upravljati svojih nalog. Cepol je zelo majhna agencija, manj kot 23 oseb je bilo zaposlenih v okviru Cepola leta 2010. Na nek način delajo te osebe kot sekretarjat in so tudi razporejene po ozemlju Evropske unije. V Bramsju je sedež Cepola, južno od Londona in sicer v mestu, ki je težko dostopno in ki tudi ni privlačno za to, da bi pritegnili tja najboljše kandidate. Ogromno stroškov sem imela tudi lani v zvezi s taksi in tako naprej, 45 tisoč evrov in tako naprej. Mislim, da so druge agencije prevzele vloge in funkcije Cepola, s čimer se je vloga Cepola še bolj ošibila. Tudi sprejemanje odločitev je zelo oteženo. Kot veste, gospod direktor, lahko vsaka delegacija sodeluje z dvema predstavnikoma, torej en predstavnik na državo članico bi bil popolnoma dovolj, tako kot velja to za druge agencije direktor je trenutno pod nadzorom sekretarjata in tudi nadzornega sveta. Mislim, da bi morali stvari nekoliko spremeniti, da bi tudi direktor lahko skrbel za misije in ključne naloge agencije. V tem primeru bi lahko tudi mi podali razrešnico. Ključnega pomena pa je tudi sekretarjat, ki je po mojem mnenju bistven za obstoj cepole. Zakaj ne bi sedeža prestavili v Bruselj, kjer deluje tudi OLAF ali pa VHAK, kjer delujeta Europol in Eurojust. S tem bi verjetno tudi olajšali delo sveta za PNZ. Gospod direktor, zelo pomembno je, da zagotovimo ustrezno sklejevanje. Za odbor Libe agencija CEPOL zelo pomembna. Vaša agencija, torej ključna agencija za usposabljanje policistov, ne more delovati naprej tako, kot je delovala do sedaj. Nekaj predlogov je že bilo podanih, Vem, da komisija razmišlja tudi o dodatnih predlogih, vendar združevanje, osebno gledano, združevanje z Europolom ni smiselno, niti ni to nekaj, kar bi prispevalo k doslednosti. Bolje bi bilo, če bi okrepili vlogo in funkcije Cepola, preselili Cepol iz Anglije. Bramsi seveda ni primerno mesto za delovanje takšne agencije, zlasti ne v današnjem času. Vem, da ste si sami resnično močno prizadevali za to, da bi izbrisali preteklost, če lahko temu tako rečem. Za odbor Libe pa je usposabljanje policistov zelo pomembno, tako da se mi zauzemamo za to, da Cepol preseli svoj sedež in da ukrepi svojo vlogo. To je torej naš predlog in veliko poguma, gospod direktor. I, uh... uh Tudi komisija je prosila za besedo, potem pa bo besedo dobil direktor. Uh, Najlepša hvala ste mi že dali besedo, bom kar sedaj povedal. Kar zadeva spremembo pravne situacije CEPOL-a. To nalogo naj bi upravili leta 2013. Takšen je naš načrt. Trenutno se ukvarjamo s premembo pravne podlage CEPOL-a do leta 2013 naj bi se s tem ukvarjali. Lahko bomo stvari nekoliko pospešili. Ne bom prikrival dejstva, da v komisiji vse bolj pogosto razmišljamo tudi o tem, da bi prenovitev pravne podlage opravili prej. Prosili smo tudi, da se opravi ocena v zvezi s tem. Do poletja prihodnjega leta naj bi bila ta ocena tudi na voljo. Vesel sem, da menite, da je Cepol agencija, ki lahko odigra zelo pomembno in koristno vlogo. Na podlagi informacij, ki smo jih prejeli strani inšpekcijske službe, komisije, ki deluje v upravnem odboru Cepola, lahko povem, da upravno in upravljalno gledano Cepol dobro deluje. Ja, es meni, da je danes Cepol v dobrih rokah, da z njim dobro upravljajo. V preteklosti je bila situacija nekoliko drugačna. Hvala lepa gospodu Banfiju da je v tako kratkem času, odkar zaseda mesto direktorja, storil tako veliko. Komisija ima velika pričakovanja od cepola zlasti na področju usposabljanja organov pregona. Oblikujemo tudi evropsko schemo za usposabljanje. To od nas tudi zahteva štokholemski program. Cepol torej ima pred seboj številne zanimive in pomembne naloge. Finančni in upravni problemi so, kolikor vem, razrešeni, tako da sedaj pravi trenutek, da začnemo razmišljati o tem, kakšno politiko bi lahko vodili v bližnji prihodnosti tudi na področju organov pregona. Vsi se strinjamo, da kar zadeva razvoj notranje politike v Evropski uniji sicer obstaja kar nekaj instrumentov in agencij. Najbolj pomembno pa je, da bi tisti, ki se v praksi s tem ukvarjajo, bili bolje seznanjeni z agencijami, s posameznimi instrumenti. Še vedno obstaja pomankljivo znanje, premalo je medsebojnega zaupanja in CEPOL seveda ostaja pomembna agencija. Tu ne gre za neka obrobna vprašanja, ukvarjamo se s ključnimi vprašanji z področja svobode, varnosti in pravice. Če upoštevamo vse to, kar sem ravno kar povedal, potem se moramo vprašati, ali lahko sedaj, ko je agencija končno sebe postavila na noge, ko ima natančno opredeljene naloge, ko je vodstvo dobro, ali je sedaj pravi čas, da začnemo razmišljati o skupni prihodnosti z Europolom in o možnih neželenih posledicah ki bi jih takšna združitev lahko prinesla. To je vprašanje, ki ga naslavljam na vas. Nekoliko nenavadno bi bilo, da čestitamo agenciji za vse opravljeno delo, istočasno pa se sprašujemo, če ne bi agencije vendarle drastično prestrukturirali in jo združili z Europolom. Europol si sam tega sicer ne želi. zlasti če upoštevamo no, druga dejstva. Sicer je bila ta zamisel dokaj dobra, vseeno pa bi se morali kot parlament zavedati, kakšne težave se boj prinaša ukinitev določene agencije. Tega se ne da storiti čez noč. Če se bomo odločili za ta predlog, potem se bomo v prihodnih letih morali s tem ukvarjati precej intenzivno, tudi če bi se strinjalo vseh 27 držav članic, kar se verjetno ne bo nikoli zgodilo. Tako da osebno menim, da bi bilo bolj smiselno, če bi se osredotočili na krepitev uloge cepola v prihodnjih letih. Okrepiti je treba finančna sredstva, ki jih ima na voljo. Zagotoviti je treba tudi ustrezno politiko usposabljanja. To je tisto, kar Evropa potrebuje. Glede na česa se ne bi strinjal s poročevalko, če smem izraziti tudi ta vidik. Pogovarjal sem se s sekretarjatom Cepolen, kolikor vem, ni nobenih težav z najemanjem osebja v agenciji kaj želim povedati, morda življenje v Bramsiju ni čisto vsakemu pogodu, ampak dejstvo je, da je življenje v Bramsiju številnim všeč, morda mnogim ni, ampak tisti, ki so v Bramsiju, nimajo nobenih večjih težav. Tako da tudi agencija nima težav, praktičnih težav z najemanjem osebe, zapolnili so vsa delovna mesta, vsa prosta delovna mesta. Zato me zanima, ali na to gledate kot na resničen problem. To je vse z moje strani za danes in hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala, komisija. Še nekdo se je želel oglasiti, preden dam besedo direktorju Cepola, Monika Makovej, izvolite. Hvala lepa. Like Nekaj besed bi rada povedala v zvezi s predlogom, da naj se Cepol združi z Europolom. GDLS je v letnem poročilu za leto 2009 rekel, da komisija predlaga, da bi Europol prevzel usposabljanje Cepola, tako da to ni stališče, ki bi ga zauzemali dlje časa. Zagotovo ne bomo sprememb ponašali v prihodnih mesecih. Poskrbeti je treba tudi za pravosodno sodelovanje. Tisto, kar mi želimo, je učinkovitost, stroškovna učinkovitost. To je tisto, kar želimo doseči. Še večletni finančni načrt za obdobje 2011-2014 bi rada pokomentirala. Res bi ustrajala na tem da številni, tako Evropski parlament kot tudi služba za notranjo revizijo, kritizirata preglednost in jasnost večletnega načrta. Spremenili smo samo vodstvo, ampak to ne pomeni, da lahko sedaj hvalimo vse pa vprek. Tako da bi želela, da mi odgovorite tudi na to vprašanje, kako gledate na kritike, da večletni načrt za obdobje 2011-2014 ni jasen. Tudi Evropsko računsko sodišče pripravlja poročilo o finančni uspešnosti za leto 2010. Sama sem poročevalka za razrešnico. Na koncu pa bi vas rada spomnila še na nekaj. O združitvi se govori že kar nekaj časa. Vendar to ne pomeni, da nam ne bo treba v doglednem času doseči tudi kakšen konkreten rezultat. Uspeli smo sprejeti vse ustrezne in potrebne ukrepe, s katerimi bomo zagotovili večjo učinkovitost tudi pri izdatkih. Lotiti se je treba kroničnih strukturnih problemov tega centra Evropske policijske akademije. Ne bom se spuščala sedaj v vprašanje sedeža. Dejstvo pa je, da imamo na voljo omejene upravne vere, namreč Evropska policijska akademija ima omejena sredstva, tudi postopki so precej dolgi, zapleteni. Če si pogledamo razrešnico za leto 2009, bomo gotovili, da je prišlo do resnih napak tudi pri najemanju osebja, pri objavljanju javnih naročil. V neki majhni enoti je zelo težko popraviti to vrstne napake, v komisiji je to veliko lažje storiti. Sama vidim precej prednosti združevanja Cepola in Europola, s tem bi privrčevali sredstva, kljub temu, da bi združitev na začetku stala precej več, imeli bi en upravni odbor, bolje bi usklejevali svoje izdatke, to bi vse skupaj pozitivno vplivalo na obi agenciji. Na koncu pa bi rada povedala še to, da ima Eurojust sedež v Hagu. Torej ne govorimo o delu, ki bi ga opravili v prihodnih mesecih, temveč govorimo o dolgem procesu. In če se bomo želeli tega tudi v praksi lotiti, bomo morali na plan podati konkretne argumente. Hvala lepa, Monika. Slišali smo različne zamisli, različne argumente. Sedaj pa predajam besedo direktorju Cepola. Tudi sama bi vam rada čestitala za delo, ki ste ga opravili v kratkem času, kot je rekel že predstavnik komisije. Beseda je vaša in moram reči, da smo zelo veseli, da ste danes z nami in da boste odgovorili na vsa ta vprašanja. Thank you, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Spoštovane članice in člani parlamenta, najprej bi se vam rad zahvalil za povabilo. Hvala, da ste mi dali priložnost, da spregovorimo o Evropski policijski akademiji. Prvič sem prejel povabilo v odbor Libe. Sem pa reden gost v odboru Kont. Najprej naj povem to, da smo lani ko sem stopil na mesto direktora v Bramsija, gotovil, da obstajajo številne težave. Ukvarjal sem se s kriznim upravljanjem, skušal sem zagotoviti dosledno spoštovanje pravil, želel sem zagotoviti tudi profesionalno vodstvo in upravljanje z Evropsko policijsko akademijo. Težave niso nastale zaradi velikosti te akademije, temveč zaradi neprimernega vodenja. Ta argument lahko podkrepim tudi z dosežki, ki smo jih mi uspeli doseči v zadnjem obdobju. Evropska policijska akademija je seveda izgubila zaupanje Evropskega parlamenta. Osebno menim, da je to ena od ključnih prednostnih nalog Evropske policijske akademije, namreč da ponovno pridobimo vaše zaupanje. Mi vas pa rad upozorim na to, da tisti posamezniki, ki so povzročili vse te težave in probleme, niso več aktivno zaposleni v Evropski policijski akademiji. 37 kolegov, trenutno deluje 26 začasnih agentov, poleg tega pa imamo še 10 pogodbenih sodelavcev, 45 kolegov dela v 27 državah članicah, redno so zaposleni, financiramo pa jih mi. To je to ključno osebje, ki deluje znotraj Cepola. Naj povem, da je cepol operativen, da deluje na zakonit in učinkovit način. Z tega zaključka so prišle tudi različne revizije. V začetku lanskega leta je bilo upravljenih več revizij. Oktobra 2010 je tudi računsko sodišče upravilo revizijo. Računsko sodišče ni odkrilo nobenih nepravilnosti ali nezakonitosti, tudi notranja. Revizija je bila opravljena v zvezi z izvajanjem večletnega akcijskega načrta. Ugotovili so, da management vodstvo Cepola ustrezno izvaja večletni načrt. Sam sem želel zagotoviti popolno preglednost nad delovanjem Cepola, zato sem tudi predložil poročilo vam vsem uvednost. Kasneje letos pa bo na vašo zahtevo Evropsko računsko sodišče izpeljalo še dve reviziji, sicer v zvezi z večletnim akcijskim načrtom. CEPOL dosledno izvaja večletni načrt, tako pravi računsko sodišče. Maja letos je računsko sodišče opravilo še eno revizijo in sicer preverili so račune od leta 2010 javna naročila in najemanje. Naj povem, da je Cepol prejel izvrstno oceno revizije, nobenih pripomp ni bilo, nobenih dodatnih kritik ali ocen glede delovanja. Cepol je izpolnil vse svoje obveznosti in sicer pravočasno. Poleg tega je Evropski ombudsman maja pregledal spletno stran Cipola, ocenil je preglednost te spletne strani. Tudi ombudsman je prišel do zaključka, da je spletna stran Cepola pregledna, da zagotavlja vse informacije in da je do uporabnikov prijazna. Se pa strinjamo z zahtevami parlamenta, da se poveča preglednost, to je zakonita, upravičena zahteva, zato smo tudi objavili podatke v zvezi s proračunom, v zvezi s tekočimi in zaključenimi javnimi naročili in razpisi. Vsak ima torej dostop do dejavnosti CEPOL-a preko te spletne strani. Skladno z večletnim načrtom in skladno z sklepom sveta, ki vzpostavlja CEPOL, je bil opravljen tudi pregled oziroma poročilo o zadnjih petih letih. Kar nekaj priporočil najdemo v tem poročilu in vse delovne skupine v svetu so ozele na znanje to petletno oceno, tudi ministri prejšnji teden, tudi odbor KAC in se strinjali s temi sedmimi priporočili. Še nekaj težav smo imeli zaradi upravljanja, zaradi same administracije. To je nekoliko zasenčilo dobro delovanje cepola na vseh drugih področjih in upam, da bomo k malu spet v položaju, ko nam bo Evropski parlament zaupal, ko se bomo lahko osredotočili na svoje ključne dejavnosti. Še par besed glede možne preselitve sedeža. Seveda je to politično vprašanje, Sedež Cipola je opredeljen v sklepu sveta, zato bodo ministri tisti, ki bodo spremali odločitev v zvezi s tem. Vseeno pa moram nekaj povedati. In sicer, da ni res, da je Cepol imel toliko praznih delovnih mest zaradi lokacije. Več kot 600 prošen smo lani prejeli v Cepolu, več kot 20 prošen za izpraznjeno delovno mesto prejmemo. Nedavno smo prejeli več kot 90 prošen za eno delovno mesto. Zato lahko z veseljem poročamo tem, da smo imenovali najbolj ustrezne kandidate na ta mesta. V nekaterih primerjih smo uspeli celo sestaviti rezervni seznam, na katerem se nahajajo drugi primerni kandidati za posamezna delovna mesta nekoliko se je spremenila paradigma tudi v odnosu do komisije, v odnosu do upravnega odbora in do revizorjev. Na koncu bi rad povedal še to, da sodelujemo z mednarodno revizijsko službo tudi z Evropskim revizijskim oziroma računskim sodiščem. Razumem sicer frustracijo Evropskega parlamenta, ki leto za leto posluša, da bomo nekaj storili, potem pa ničesar ne storimo. Danes sem tu zato, da vam povem, kaj vse smo storili, kaj vse smo dosegli. Mislim, gospa predsedujoča, da sem že predolgo govoril, tako da hvala za pozornost. Če imate vprašanje, pa bom na nje odgovoril. Najlepša hvala, gospod Banfi, hvala lepa za vse te podrobne informacije. še nihče drug ne želi besede, potem lahko gospodu direktorju samo še enkrat čestitamo za izvrstno delo, ki ga je opravil v tem kratkem obdobju. Še enkrat čestitke in hvala lepa za vse posredovanje informacije. Veliko sreče tudi pri delu naprej. Kolegice in kolegi, najlepša hvala tudi vam. To je bila zadnja točka na dnevnem redu. S tem smo zaključili sestanek. Naslednja seja odbora Libe bo potekala 12. in 13. julija. Hvala in lep vikend.